poslancev. Um, popravek lahko preberete na strani Sions in Direkt. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu Dajen in Kalfin, o večjem finančnem okviru. To je poročilo, kjer je potrebna kvalificirana večina. Lahko glasujete. Kolegino. Ste vsi glasovali? še enkrat sprašujem, če ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Wir kommen zum Bericht Traskowski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 alle abgestimmt ste si glasovali konec glasovanja sprejeto predlog spremembe 2 glasujemo po imensko ste si glasovali konec glasovanja zavrnjeno predlog spremembe 3 glasujete lahko po imensko ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrdeno. Izvorno besedilo številka 3. Lahko glasujete? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 4. Izvorno besedilo. Lahko glasujete? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja na zdravje. Še enkrat na zdravje. Sprejeto. Änderungsantrag Nummer 4. Predlog spremembe 4. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 5. Lahko glasujete ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Številka 5, izvorno besedilo. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 5, izvorno besedilo. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja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 Naj povem, da se nisem mogel udeležiti glasovanja, kaj ti um, moja naprava ne deluje. Gospod Karas, to bomo zapisali v zapisnik. Sedaj pa poimensko glasovanje brez gospoda Karasa o celotnem besedilu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto sedaj pa poročilo kolega Lavija, predlog spremembe proračuna, številka 7. Glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Še enkrat poročilo Lavija, predlog spremembe proračuna številka 8. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam poročevalcu. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu Plenković. Eh, v skladu z 138. členom eh, besedo najprej dobi poročevalec. Da je reč o. Na kratko. Glede na to, da gre za poročilo, v zvezi s katerim naj ne bi imeli več razprave, bi želel izreči zahvalo skupini Evropske ljudske stranke, ki mi je zaupala to poročilo. To je prvo poročilo eh, za našo državo in upam, da bo imelo konkreten učinek zlasti na tiste, ki delajo v gradbenem sektorju. Hvala. Herr Kollege, es freut mich sehr, dass spoštovani kolega, zelo vesel sem, da ste se zahvalili Evropske ljudske stranke, ampak kolikor vem, eh, poročevalce imenuje celoten Evropski parlament, ne samo politična skupina. Sedaj pa lahko glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam kolegu Plenkoviču. Sedaj pa sledi poročilo PAK, program Erasmus za vse. Najprej celotno besedilo v svežnju, številka ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Vsi ostali predlogi sprememb so tako postali brezpredmetni, tako da lahko glasujemo o tako spremenjenem predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in še zakonodajna resolucija, v tem bomo glasovali po imensko, lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam. Eh, kolegici Doris Pak. Kolegica Kosta je pripravila poročilo o programu Ustvarjalna Evropa. Eh, glasujemo o celotnem besedilu, svežen številka ena, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Svežen številka 2 je s tem brezpredmeten, tako da glasujemo tako spremenjenem predlogu komisije, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. In pa še zakonodajna resolucija, glasovali bomo po imensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam poročeval ki. Gospe Kosta. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu Takula. Poročevalec želi nekaj povedati o postopku. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Eh, sam sem poročal o programu Evropa za državljane 2013-2014. Želel sem potrditi zavezo parlamenta, da je to povezano tudi z kulturo, z zgodovino in da je to zapisano tudi v 167. členom pogodbe o delovanju Evropske unije, tako da smo za ta dosje uporabili enostavni postopek. Zakaj se je to zgodilo. Parlament se je glede na dvojno pravno osnovo odločil, da eh, bo poročilo obravnavano v enostavnem postopku. Na ta način smo se želeli izogniti proticoralnemu zaosto, zaostoju in pa temu, da bi se zakasnil začetek izvajanja tega programa. Upam, da se ta situacija ne bo ponovila. Uh, predlagam, da to mojo izjavo dodate k zakonodajni resoluciji. Hvala, gospod Takula. Glasujemo o predlogu spremembe številka 1. Gre za pravno osnovo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? predlogi 2 do 106 so brezpredmetni, sedaj pa glasujemo poimensko o končnem besedilu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj sledi poročilo Valean, Rike in Ayala Sender gre za instrument za povezovanje Evrope. Najprej bomo glasovali o predlogu spremembe 135, kdo je za, proti, ustršani, sprejeto. Vsi drugi predlogi spremembe s tem postanejo brezpredmetni, tako da glasujemo tako spremenjenem predlogu komisije, kdo je za, proti, ustršani vzdržani, sprejeto. Glasujemo o zakonodajni resoluciji, glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sledi poročilo Komucakus ERTUK, vse Evropsko prometno omreže. Najprej dobi besedo gospod Komucakos. Hvala lepa. Gospe in gospodje poslanci, po dveh ali treh letih težkega dela danes glasujemo o tem dosjeju in uh, na ta način bomo dosegli kvantitativni preskok, ko gre za promet v Evropi. Eh, konkurenca, razvoj, delovna mesta, tukaj gre za tri tirni pristop in eh, to bomo dosegli z tem vse evropskim prometnim omrežjem. To je eh, To gre v korist vseh evropskih državljanov, s tem bomo okrepili kohezijo in zlasti to koristi državam, kot je moja, v kateri se soočamo z hudimi posledicami brezposelnosti in pa recesije. Hvala lepa, gospod Komucakos. Glasujemo o svežnju številka 1. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto. Vsi drugi predlogi spremembe so s tem brezpredmetni. Glasujemo tako v spremenjenem predlogu komisije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Še zakonodajna resolucija. Glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo De Castro. Sprejeto. Svežen številka 1, kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto. Svežen 2 je tako brezpredmeten, glasujemo spremembi predloga komisije za, proti, vzdržani. Sprejeto. In pa še glasujemo po imensko o zakonodajni resoluciji. Ste si glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Čestitam gospodu De Castro. Sedaj pa poročilo Šolc gre za sporažum o vladnih nabavah. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo gospodu Šolcu. Sedaj pa še poročilo Grote. Kdo je za poročilo Grote proti vzdržani sprejeto? Čestitemo poročevalcu. Sedaj pa sledi poročilo Remek, dopolnilni raziskovalni program za projekt ITER glasujemo o spremembah, eh, o spremembah pristojnega odbora 1 do 7, 9 do 16, 18 do 24 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti vzdržani sprejeto. Wenn Sie das checken wollen, bitte schön preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe številka 8. Geschlossen. Konec glasovanja. Tesno sprejeto. Predlog spremembe 35 in 31 sta brezpredmetna. Predlog spremembe 32. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 je brezpredmeten, eh, predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 30 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa tako spremenjeni predlog komisije za proti vzdržani. Sprejeto še osnutek zakonodajne resolucije. Tukaj imamo predlog spremembe 27, revidiran, glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o zakonodajni resoluciji, glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo poročevalcu gospodu Rene Kosele, pa poročilo Skinner. Predloge spremembe pristojnega odbora. Kdo je za? Ja, uh, tako ne vidim vaših rok. Še enkrat, kdo je za? Proti, ustažani, sprejeto. Predlog spremembe 90 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 23 za. Proti. Ustašanji. Sprejeto. Predlog spremembe 91D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlogi spremembe 24 do 32 odbora za, proti, vzdržani, sprejeto. 92D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. predlogi spremembe 33, 38, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlogi spremembe 93 do 96 glasujemo poimensko. E, konec glasovanja. Ja, ste vsi glasovali? No, zdaj pa konec glasovanja. Zavrneno. Oprostite, pravi predsednik predlog spremembe 101 revidiran za proti vzdržanji. Sprejeto. Moram reči, eh, gospe in gospode, da so vaše desne roke vedno bolj utrujene in zato sam težko razumem izid rezultat eh, glasovanja. 97 do je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. 98 poimensko. Lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 99 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 68 in 69, to je za, proti, vzdržani sprejeto. 100D za, proti, vstržani, zavrnjeno. 81, kdo je za, proti, vstržani, sprejeto. 89D za, proti, vstržani, zavrnjeno. Predlag spremembe 8 za, proti, vstržani, zavrnjeno sprejeto. Glasujemo o spremenjenem predlogu komisije, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Še zakonodajna resolucija, tudi o tej glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa poročilo Kramer. Predlogi sprememb eh, odbora. Kdo je za? Proti? Ustešani? Sprejeto. Predlog spremembe šest ločeno. Eh, prvi del za. Prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti vzdržanje. To bomo morali preveriti. Drugi del preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrneno. Predlog spremembe 10.1 za vzdržanje nasproti. Še enkrat vas sprašujem. Predlog spremembe 10.1. Kdo je za? Proti? Ustežani? Sprejeto. 27. Glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlog skrbnembe 10, eh, drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog skrbnembe 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. Oprostite, 18 je 18 je brezpredmeten, predločno je 29, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog se imenbe 30, prav tako poimensko, lahko glasujete ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 31. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22, glasujemo po imensko. 32, oprostite, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Spremenjeni predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In pa še zakonodajna resolucija, glasujemo po imensko ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Poročilo Kramer je sprejeto, čestitamo poročevalcu. Sedaj pa še poročilo Čičester. Predlogi spremem pristojnega odbora, kdo je za? Še enkrat sprašujem, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 39 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 40 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 41 glasujemo prav tako poimensko ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 25 za, oprostite, 25 je brezpredmeten pravi predsednik. Predlog spremembe 38, pojmensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tako spremenjeni predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in pa še zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. kandidat?